vendar pa me zanima, če, ste, če se zavedate tega, da ta načela veljajo tudi v Evropi in ne samo drugot po svetu. Najlepša hvala, hvala lepa, kolegi, ki ste zastopali politične skupine. Najlepša hvala, gospod komisar File, za vaš, vašo izjavo v imenu Evropske komisije. S tem smo to točko zaključili na dnevnem redu. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov. Poročilo za drugo obravnavo. Poročilo gospe Catherine Stiller. Najprej bomo dali besedo gospe poročevalki. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. In najlepša hvala, kolegice in kolegi. Lepo je začeti novo leto s to razpravo in pa z glasovanjem jutri v zvezi s tem pomembnim poročilom o gradbenih proizvodih, s katerim se je ukvarjalo tudi belgijsko predsedstvo. Eh, zahvaljujem se vsem kolegom, ki so omogočili to z svojim težkim delom in pa s privrženostjo, tako da je ta predlog lahko postal realnost. Ravno tako se želim zahvaliti sekretarjato EMKO in pa belgijskemu predsedstvu. Zlasti se zahvaljujem gospodoma Vertesu in Hajentu za njuno delo. Kot eh, sem rekla v poročilo, parafrazirala sem pesnika Roberta Frosta, da imajo dobre sosedje, do visoke ograje vprašaj. Zelo pomembno je, da zaključimo enotni trg in da odpravimo uvire za trgovino. Kot je povedal Mario Monti v svojem poročilu, enotni trg priznava, da je Evropa in dokazuje, da je Evropa še vedno v fazi, ko se trg šele gradi, kajte nekatere Eh, meje še vedno obstajajo in zato je treba tehnične in administrativne ovire odpraviti. In s tem predlogom smo nameravali doseči to, da bi notni trg bil bolj učinkovit. Poskušali smo, da bi uveljavili jasnejši in transparentnejši sistem, tako da bi bili proizvodi na trgu najvišjih možnih standardov in da bi gradbena industrija imela poštene pogoje trgovanja kaj ti gradbena industrija se sooča z gospodarskimi izzivi, ki jih je prinesla globalna gospodarska kriza leta 2008. Stanje se eh, poslabšuje zaradi eh, zelo eh, počasnega oživljanja gospodarstva in zato ne smemo pozabiti, kako pomembna je gladbena industrija. 12 milijonov evropskih državljanov je neposredno zaposlenih in 26 milijonov uh, evropskih državljanov pa je odvisno od tega sektorja, kar pomeni skupaj 38 milijonov ljudi, ki so od gradbenega sektorja odvisni. In zato je bistvenega pomena eh, gradbeni sektor tudi za delovna mesta in za rast. Ravno tako je ta sektor eden najnevarnejših. Eh, Vzemimo si za primer Nemčijo, kjer so sicer varnostni eh, standardi zelo visoko, pa bo eh, eden od eh, tisoč delavcev prav gotovo utrpel poškodbo. In zato moramo vedeti, da pri, pri, priznavamo pomen tega sektorja v našem poročilu. In tako nam je uspelo doseči dogovor tudi o označevanju nevarnih snovi, tako da je to sedaj v skladu z uredbo REACH, ampak tudi v eh, eh, skladu z eh, ne, tisti, eh, tistimi proizvodi, ki so se izkazali za nevarne v preteklosti. Tukaj gre za azbest in podobne, eh, tudi za prah ustrezno označevanje takih snovi bo, pomag bo pomagalo izboljšati zdravstveno stanje na tem področju. Ponosna sem, da je to poročilo bilo zaključeno v času Evropskega leta pljuč. Ključa se često pozabljajo in zelo sem bila vesela, da smo pomen tega priznali v našem parlamentu. Ravno tako je to sektor, ki je pomemben za majhna in srednja podjetja. Morali bi najprej misliti na eh, majhna in srednja podjetja in s tem poročilom poskušamo olajšati dajanje na trg eh, proizvodov majhnih podjetij. Kajti Eh, večji trg bo lahko povečal njihov trgovski potencial. Ravno tako je tu potrebno zagotoviti transparentnost in mislim, da nam je uh, uspelo narediti korak dlje, kot smo pa prvotno predvideli. Transparentnost eh, procesov in pa odobritev proizvodov lahko pomaga pri odpravi še vedno obstoječih ovir. Zlasti pa Eh, to velja za majhna eh, podjetja, kajti ta delujejo po posebnih pogojih. V Evropski uniji si moramo vedno prizadevati za boljšo zakonodajo. Skupaj se poročevalci v senci sem spremenila določene sekcije tega poročila oziroma določena poglavja, ki niso več eh, relevantna. In podarjamo, da je v gradbenem sektorju bistvenega pomena imeti jasna pravila. Iziva, izivi so ogromni, ampak ta nova pravila bodo začela veljati v 24 mesecih in ta nova pravila bodo gradbenem sektorju pomagala eh, pri razvoju, s tem bomo pa pomagali tudi gospodarski rasti in pa odpiranju novih delovnih mest. Hvala lepa. Gospod podpredsednik Evropske komisije, gospod Antonijo Tajani, imate besedo. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Najprej bi hotel se predsedniku zahvaliti za to, da je to izredno pomembno temo za industrijo, politiko in notranji trg dal na dnevni red. Moja zahvala gre tudi gospe poročevalki, ki se je temeljito ukvarjala s to tematiko. Njenemu angažmaju se lahko zahvalimo, da je, smo v drugi obravnavi prišli do eh, konsenza. Eh, zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v senci, gospodu Habrju, eh, predsedojočega odbora IMKO. V pogajanjih je bilo možno to zelo tehnično temo podrobno obdelati v drugi obravnavi, smo pri svetu in parlamentu eh, obladali tehnične vidike in se torej dogovorili. Mi smo tu soočeni z zelo pomembno zadevo za celotno evropsko gradbeno gospodarstvo. E, to zajema zelo e, velik odstotek BDP-ja, 10 odstotkov. In e, tu gre torej za izredno pomembno zadevo tudi za zaposlovanje. ta sektor eh, zauzema v številnih državah, kot sem rekel, 10 odstotkov eh, BDP-ja, to je bilo že povedano. Poleg tega pa so ti gradbeni proizvodi eh, povezani tudi z poenostavitvijo, zato potrebujemo seveda tudi takšne predpise za notranji trg za te gradbenih proizvodov. E, kar zadeva praktično udejanjenje v manjših evropskih podjetjih, je to izredno pomembno. Potrebujemo skupno strategijo in to je ne vrste orodje, e, da bi zmanjšali stroške uprave. lahko se veselimo vseh izboljšav. Na eni strani eh, smo spregovorili o nevarnih eh, snovih, eh, komisija bo pripravila o tem poročilo in parlament se znanjala z zakonodajnimi predlogi na tem področju. Poleg tega majhna podjetja, pri tem bomo upoštevali načela small business in mi bomo skušali eh, pripraviti poenostavljen postopek za ta mikropodjetja. V, na številnih mestih besedila je govor tudi o stroški, administrativnih stroških. Tu ne gre eh, samo za stroške, za CE oznako, e, gre predvsem za stroške za evropsko kontrolo. E, tu je potrebno torej nekaj spremeniti in to smo tudi naredili po prvi obravnavi. E, tu gre predvsem za to, da se ugotovi, kaj je realno potrebno. E, tu gre za to, da podjetja, predvsem majhna podjetja, podpremo tako, da ne trpijo zaradi prevelikih administrativnih stroškov. Evropski parlament in svet sta uspela, da eh, pripravita skupno orodje eh, in tudi v prihodnje bo seveda potrebno tesno sodelovanje tako z parlamentom kot tudi z svetom in na vsak način bomo pripravili ustrezno uredbo. Eh, jaz se zahvaljujem vsem službam, ki so se tudi angažirale na eh, zakonodajnem področju. Eh, komisija bo tu delala še naprej, pripravila tudi časovnico, kar zadeva komitologijo. Tu je parlament ključni partner komisije, tu je potrebno tesno sodelovanje tudi v naslednjih fazah po uskladitvi. Torej, Ves čas, ki smo se s tem ukvarjali, torej ni bil zastojen. Kar zadeva skupna pravila, tu obstajajo torej še dodatne možnosti. Komisija bi hotela tu na vsak način počrtati, da smo prišli do enotnega mnenja, mm, da smo se dogovorili za rok dveh mesecev, ki pa jih je, se lahko še podaljšajo. Komisija izhaja iz tega, da lahko pride do izjemnih eh, zadev, kjer je, so možne takšne izjeme. takšen skupen dogovor, da je treba tudi povedati, da obstajajo gradbeni proizvodi, eh, kjer pa to ne sme biti prezidenčni primer. Jaz se zahvaljujem parlamentu, tudi predsedniku parlamenta, eh, da sod lahko sodelujem pri tej eh, razpravi in jaz sem vesel, da smo prišli do tega predloga za poenostavitev postopka. E, tu gre za zadeve, ki jih je treba sedaj seveda tudi udejaniti. Prednosti e, tega so zagotovo za proizvajalce, pa tudi za potrošnike in tudi za e, upravne organe. Jaz si lahko predstavljam in vam zagotavljam, da bo komisija rada pripravljena dajati nadaljne nasvete in pomoč in zato dovolite, da se vsem poslancem prisrčno zahvalim za dosedanje sodelovanje. E Hvala lepa gospodu Tajanju, sedaj pa v imenu skupine ELS, gospod Andrija Švab. Gospod predsedujoči, eh, gospod komisar, kolegice in kolegi, tudi sam bi se hotel prisrčno zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri eh, pripravi te eh, uredbe. Kaj ti ta uredba eh, pomeni izboljšanje v zvezi z, v primerjavi z obstoječo direktivo? Eh, tu uh, gre za zadevo, ki je bila v preteklosti v pristojnosti nacionalnih vlad, sedaj pa nam je uspelo, da to skupno rešimo na ravni notranjega trga. To je pomembno predvsem za majhna in srednja podjetja. Uredba to zaobsega celo vrsto izboljšav, predvsem kar zadeva dostop do evropskega notranjega trga. In to je seveda koristno tudi za potrošnike, kajti varnost in gotovost eh, eh, eh, gradbenih zdravstvenih proizvodov je s tem boljša. Drage kolegice in kolegi, jaz bi eh, rad govoril tudi v imenu poročevalca v senci gospoda Majerja, ki danes ne more biti tukaj navzod. Prosil me je, da eh, povem, da gre ob koncu tega poročila za kompromis in to dober kompromis, čeprav nekatere stvari treba še dodelati. Vesel sem, da je gospod Tajani opozoril na to, da obstaja seveda zadeve, ki jih je treba treba kasneje še rešiti in da bo tu parlament vključen. E, tu gre za e, proizvajalce in za distribucijo. To pa ni edino, kar je potrebno urediti. Potrebno je urediti in pripraviti praktične e, pravila tudi za prodajo, torej za uporabo teh proizvodov. Tu je potrebno dati eh, odboru za eh, normiranje tudi možnost, da sodelujem pri pravi ustrezne standarde. Eh, Ta uredba pri, bo pripeljala do harmonizacije, vendar moramo paziti, da se ne bo izgubila preglednost in da bi lahko prišlo do nefer delovanja. To gre za zadeve, ki jih moramo skupno v skupno korist doseči. Hvala lepa. Torej, Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospod Gebhardt, dve minuti in pol, prosim. Eh, Najlepša hvala, drage kolegice in kolegi. Prisrčno bi se hotela zahvaliti poročevalki, ki je na tem visokotehničnem področju opravila zelo pomembno delo. Ne gre samo za tehnično poročilo, gre tudi za visoko politično poročilo, ki ga imamo pred seboj. E, tu je govor o visokih političnih standardih. Gre za to, da se zadeve gospodarstva, varstva dela in sociale združi med seboj in to vse za vedika eh, Evropskega parlamenta in po eh, imenu svoje politične skupine lahko rečem, da je to odlično uspelo. Treba je pogledati, kje so problemi na področju gradbenih proizvodov. Tu je šlo tudi za to, da se najde ravnovesje med velikimi podjetji in majhnimi in srednjimi podjetji. In nam se je zdelo pravilno, pomembno, da je komisija predlagala, da majhna podjetja potrebujejo manj predpisov, vendar to ni pomenilo in zato je izboljšava v primerjavi z prejšnjim predlogom komisije, to ne sme pomeniti, da je manj varnosti in standardi morajo biti na visoki ravni in to je na tem področju tudi uspelo. Seveda je pomembno dati v ospredje tudi varnost, varnost za potrošnike in predvsem to je izredno pomembno, kaj ti E, tam, kjer se proizvede gradbeni proizvod, kjer se ga ugradi, je potrebno zagotoviti, da uporabniki tega eh, proizvoda so prav tako varni kot tisti, ki so predtem s tem delali. In tretja točka, in to mislim, da je za nas, socialdemokrate, izredno pomembno, je, da je prišlo do izboljšave tega, kar je bilo predvideno, namreč varstva pri delu. Ekspres iz Berbis je to še enkrat vključeno v to in eh, gospa poročevalka je temu dala velik podarek tudi v svoji predstavitvi. Pri teh gradbenih proizvodih se dela pogosto tudi z nevarnimi snovmi. In na tem področju je potrebno poskrbeti za to, da se uvede največja možna zaščita eh, in eh, vedeti moramo, da je to izredno pomembno in ta zaščita mora obstajati tudi pozneje. In to je treba seveda upoštevati tudi pri odstranjevanju teh proizvodov, če se jih enkrat ne uporablja več. Še enkrat se prisrčno zahvaljujem poročevalki, ki je opravila dejansko odlično delo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Gerhard. Gospod Rüle, Najlepša Pre... hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalki in vsem poročevalcem v senci. Jaz mislim, da smo v drugi obravnavi prišli do dobrega kompromisa. Seveda, če pri komp... čeprav pri kompromisu niso vedno vsi zadovoljni. E, potrebno je e, se spomniti na to, kar je e, posredoval gospod Majer, kar je gospod Šva povedal. Namreč mi imamo zdaj dobro harmonizacijo gradbenih proizvodov proizvodov, se pravi proizvodnje teh eh, izdelkov, ampak potrebno je upoštevati tudi vse zadeve pri ugradni eh, teh proizvodov. In eh, treba je delati na tem področju naprej in zato bi komisija morala dati mandat, da se v okviru evrokodov pride tu naprej. Tu gre za harmonizacijo tudi področja uporabe teh proizvodov. In to je ne sme eh, biti omejeno samo na nacionalno raven. Jaz mislim, da moramo tu še nekatere stvari dodelati in tu ima komisija našo popolno podporo, če bo eh, prišla do nadaljnih ukrepov. Hotela bi omeniti še eno zadevo. Eh, šlo je za, eh, v pogajanjih eh, in za napako belgijskega predsedstva. Belgijsko predsedstvo je v drugi obravnavi, po prvi obravnavi, vključila nova eh, področje 8-3 in 8-6, ne da bi parlament se s tem strinjal. E, Mačarsko predsedstvo je to v enem pismu omenilo, ampak jaz mislim, da. Eh, ta konflikt ni bil čisto dobro razumljen. Hotela bi upozoriti na to, da svet v prihodnje, če se vključijo nove točke v druge obravnavi, se obrne na parlament in da prit, eh, skuša priti s parlamentom do e, kompromisa. Mi smo mnenja, da nima nobenega smisla, da zaradi takšne napake e, zavrnemo kompromis. Mi se s kompromisom strinjamo, zato ker mislimo, da je pomemben korak v nadaljni harmonizaciji tega sektorja. Ta sektor je gospodarstvo gospodarsko izredno pomemben in zato mislim, da lahko vsi se strinjamo za to drugo eh, obravnavo. Tora... Hvala lepa, gospod Rilec. Naslednji govornik, Mklakin za ECR. Hvala lepa, gospa predsednica in najlepša eh, hvala tudi gospe Štajler za težko delo, ki je bilo tudi dolgo v Evropi zaposluje ta sektor 12 milijonov, poleg tega pa približno 92 odstotkov eh, materijala zagotavljajo majhna in srednja podjetja, se pravi 65 tisoč majhnih podjetij in to je vse znak, kako pomemben je ta sektor za evropsko gospodarstvo. Zato smo odgovorni, da ta sektor podpremo zlasti v času gospodarske krize. Veliko vidikov v tem poročilu je Eh, ki so eh, nekoliko eh, težki, recimo narava samega trga. Potem je tu še vprašanje mikropodjetij, ki se ne soočajo z istim bremenom. Potem so tu še nevarne snovi, tu smo dosegli Eh, kompromis, tako da ne bi prišlo do konfliktov z obstoječo zakonodajo. Mislim, da bo v drugem eh, branju prišlo do rezultatov, da bomo lahko spodbudili prosti pretok, izboljšali standarde in tudi spodbujali recikliranje teh proizvodov v prihodnje in da ne bomo istočasno eh, ustvarjali dodatnega administrativnega bremena za majhna in srednja podjetja. Najlepša hvala. Sedaj pa prehajamo na druge govornike. Gospa Komi, dve minuti, prosim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 v tem kompromisu pozdravljam predvsem nekaj točk, ki se mi zdi, da so najpomembnejše. Prvič, potrebno je doseči cilje z tem pravnim predlogom, ki ga hočemo doseči. Jaz govorim o standardih v zvezi z ponastavljenim postopkom. E, s tem bi e, podjetjem olajšali položaj. E, to je izredno pomembno. Po mojem mnenju je nujno potrebno, da pri negativni gospodarski konjunkturi, kot jo imamo trenutno, moramo priznati, kakšen je položaj malih in srednjih podjetij, ki so za naše gospodarstvo izredno pomembna. Kar zadeva poenostavljeni postopek in vse mehanizme, tu gre predvsem za skrajšanje rokov, za Eh, dajanje novih proizvodov na trg, to mislim, da je izredno pomemben korak. Poleg tega pa proizvajalci imajo možnost, da inovativne proizvode dajo hitreje na trg. Eh, ampak seveda mora pri tem ostati enaka varnost, kot je eh, običajno zahtevano. Tu eh, prihajamo torej do ravnovesja med potrebami eh, potrošnikov in eh, možnostmi proizvajalcev. To je zelo pomembno za naš notranji trg in evropsko gospodarstvo. Hvala lepa, gospa Rati, za minuto in pol. Gospa predsednica, res najlepša hvala. Catherine Stajle se zahvaljujem za odlično upravljeno delo. To je zelo tehnično vprašanje in gospa Gefard je v imenu socialistom že povedala, da ne gre samo za tehnično vprašanje, ampak tudi za politično in gospodarsko vprašanje. Gradbeništvo je eden pomembnih temeljev naših gospodarstv in vsi vemo, da so majhna in srednja podjetja tudi življensko pomembna za naše gospodarstva. Evropsko gospodarstvo ta trenutek je v zelo težkem eh, položaju in poročilo, ki ga je pripravila Katrin, je pomembno tudi na politični ravni. In uh, bili smo uspešni pri svojem delu, dosegli smo kompromis, katerim smo lahko vsi zadovoljni. Uspelo nam je doseči tudi ravnotežje, ki bo zagotavljalo enostavnejše postopke. Uh, Eh, in ti postopki se bodo lahko izvajali tako, da ne bomo eh, škodili kakovosti ali majhnim in srednjim podjetjem, istočasno pa bomo lahko na ta način dosegali najboljše možne rezultate. Ravno tako smo uspeli rešiti vprašanje nevarnih snovi. Potem pa smo rešili eh, tudi eh, vpra, eh, vprašanje v zvezi z azbestom. Takšna vprašanja morajo biti reševana v Evropskem parlamentu. Evropski parlament se mora ukvarjati z vprašanjem nevarnih snovi tudi na področju gradbeništva. Potem so tu še vprašanja varnosti in pa transparentnosti. Katrin eh, je tu upravila ogromno delo, zlasti pri zagotavljanju kompromisa. In dovolite mi, da zaključim. Se vam zahvaljujem za potrpežljivost, gospa predsednica, ampak menim, da lahko ta, ravno tako dobro delo opravimo tudi pri izgradnji evropske družbe. Hvala lepa, eh, gospod Harbour, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kot predsedujoči odbora bi se želel pridružiti vsem tistim, eh, ki so že pohvalili delo Katrin Styler. In To je bil zelo uh, kompleksen dosje, ki sedaj prihaja v drugo branje in mislim, da je to bila zelo težka naloga in ona jo je opravila izredno dobro. Gospa predsednica, tu se pokaže, kako pomemben je postopek druge obravnave v tej hiši. Tokrat smo uspeli bistveno izboljšati besedilo, ki smo ga prejeli. E, izboljšali smo skupno stališče, ki smo ga dobili od eh, sveta. Eh, slišali smo, da eh, se vedno nismo slišali, eh, da se vedno nismo razumeli tudi o tem. Tudi mačarsko predsedstvo bo o tem izdalo svojo izjavo. Dovolite mi, da podprem ta dogovor. Za nekaj pripombami. Najprej, gospod komisar, želim se vam zahvaliti za sodelovanje, za Eh, delo, ki ste ga upravili. Z vami moramo sodelovati pri izvajanju tega predloga. Kot ste sami rekli, so tu pomembni vidiki komitologije in naš odbor podpira željo, da se ta predlog obravnava zelo resno. Drugič, mislim, da je to bistven sektor, sektor, ki je izredno pomembnem in moramo zagotoviti, da ne bo prišlo, prišlo oziroma ostalo nobenih ovir na trgu, kajti to je bistvenega pomena za razvoj evropskega gospodarstva. Hvala lepa, gospa Korhola, vendar pa je ne vidim v tej dvorano. Gremo kar naprej na postopek Catch the Eye. Samo dva kolega sta se prijavila k besedi. Vsak dobi eno besedo, gospa Rojtova najprej. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo sem zadovoljna z besedilom, ki ga imamo. A barnierem pro dnešnji druhé čtení. Díky tomu by se trh... Želim se zahvaliti tudi komisarju Matejanu in Barnieju. S tem poročilom bomo prispevali k boljšemu delovanju trga in odpravi nekoristnih praks. Vendar pa tu ne smemo pozabiti, da gre eh, tudi za dajanje eh, proizvodov na trg. Vemo, da so stare storitve na področju gradbeništva bile drage in ne vedno kakovostne. Zelo sem zadovoljna, da se je odbor IMKO strinjal z sprejetim besedilom in upam, da bo parlament eh, to poročilo podprl tudi jutri, kajti Eh, tako bomo izboljšali tudi zakonodajo in pa delovanje enotnega trga. Hvala lepa, gospa Rojtova. Gospa Valis Geber, minuto prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nisem prepričana o vseh točkah, eh, vendar vem, da sedanja uredba je zagotovo veliko poboljšanje z trenutnim položajem. Prvič smo dobili tu enotno evropsko eh, tehnično izražanje, torej Dobili smo tudi poenostavljene postopke. Mi smo poboljšali notranji trg, ampak glede eh, skupnih zahtev po varstvu smo izboljšali tudi položaj za potrošnike. Kar pa zadeva mikropodjetja, tudi mislim, da so ta predpisi zelo pomembni. Potrebno je pa je upoštevati, da tudi pri potrošnikih imamo mikropodjetje in tudi ta bi bilo treba zavarovati. Zato sem vesela, da se so sprejeli moj predlog, da veljajo eh, poenostavljeni postopki tudi za mikropodjetja, če ta uh, postopek uporabijo, potem morajo zagotoviti tudi enako kakovost. Tako zagotavljamo, da se zadeve uh, dosledno udejanjajo in da s tem zagotovimo varnost vseh stavb v Evropi. Hvala. Nikogar več ne vidim, ki bi želel besedo in tako dajem besedo takoj komisarju Tajanju. Najlepša hvala, gospa predsednica. Podprem lahko to, kar je povedal gospod Harper, ki je poudaril pomen in težo besedila, o katerem sedaj razpravljamo. Zahvaljujoč eh, dogovoru, ki je bil dosežen, bo to besedilo prav gotovo sprejeto v tem parlamentu. S tem bomo lahko imeli takšno zakonodajo, ki bo pošiljala prave signale na trg in ki bo tudi vsebovala ustrezna pravila, da bodo lahko majhna in srednja podjetja razvila svoj potencial zlasti v tej. Eh, končni fazi krize, vsaj upam, da je to končna faza krize in mislim, da moramo majhnim in srednjim podjetjem omogočiti, da bodo odpirala nova delovna mesta in rasta, kajti to je konec koncev tudi eden glavnih ciljev Evropske komisije in vem, da eh, ta cilj podpira tudi Evropski parlament. Zahvaljujoč eh, aktu za majhna podjetja, eh, bomo lahko na ta način tudi pomagali majhnim in srednjim podjetjem, da se bodo znebila birokracije in bomo prispevali k večji liberalizaciji trga in s tem večjemu razvoju le tega. O tem je govorila tudi gospa Gebhardt. S tem ne bomo zanemarili vprašanja varnosti. Varnost je izjemno pomembna tako za tiste, ki delajo v gradbenem sektorju, kot tudi za potrošnike. In zato sem prepričan, da gre poročilo v pravi smeri, kar zadeva varnost. Komisija seveda nikakor ne namerava ustaviti eh, svojega dela, potem ko bo zakonodaja enkrat sprejeta nameravamo nadaljevati v tej smeri in sicer v naslednjih nekaj letih bomo še vedno delali na teh vprašanjih, to vam obljubljam. Želimo imeti terminski plan implementacije in ta terminski plan, ta roadmap, bom poslal parlamentu, kakor hitro bo pripravljen, tako da boste lahko v njem razpravljali. Predvsej članov je omenilo harmonizacijo tudi, v gradbenem sektorju, zlasti harmonizacijo varnostnih standardov. Zavedam se, kako velike težave so na tem področju in vesel sem, da je sedaj pripravljen eh, kodeks varnostnih, varnostnih standardov za gradbeništvo. In eh, komisija trenutno pripravlja sporočilo o standardizacijo. Ta, to sporočilo bo predloženo v naslednjih nekaj tednih. In sicer ga bomo predložili tako svetu kot parlamentu. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, danes in jutri bomo naredili nekaj zelo pomembnih korakov naprej. Želim se zahvaliti poročevalki za potrpežljivost, ki jo je pokazala pri reševanju teh zelo tehničnih vprašanj, vendar pa je s tem tudi pokazala, da smo tudi politično odločeni, da določene stvari rešimo. Kaj ti v tem primeru ne gre samo za tehnične vprašanja, gre tudi za politična in gospodarska vprašanja. V eh, središču pozornosti so majhna in srednja podjetja in pa tudi vsi državljani Evropske unije. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa, gospod komisar. Eh, gospa eh, Štajler bo povedala nekaj besed za zaključek. Najlepša hvala, gospa predsednica, najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so si vzeli čas, da so danes popovdne oziroma nocoj spregovorili. Zahvaljujem se gospodu Tajaniju za komentar o partnerstvu in pa o terminskem planu, o roadmapu. Gospod Švap in še nekateri drugi so omenili, kako pomembno je to. In pomembno je, da nadaljujemo s tem dobrim sodelovanjem, ki smo ga zastavili. Zelo pomembno je, da smo dosegli ta kompromis. In tako je Evropski parlament zagotovil 75 eh, predlogov sprememb, ki se nam zdijo pomembno. Vendar pa je nekaj, kar me je zelo eh, eh, presenetilo v tej razpravi. Gradbeni sektor je zelo pomemben za naša gospodarstva, za raz, za delovna mesta in zato prosim predsednika in gospoda podpredsednika, ali bi lahko imeli letno razpravo o eh, tem sektorju v tej hišo, tako da bi lahko nadaljevali s tem delom. To nam je komisar ponudil. Tako bomo zagotovili tudi, da Eh, gradbeni sektor ne bo izginil iz središča naše eh, pozornosti. Kaj ti rekli smo? 38 milijonov ljudi je odvisno od tega sektorja. Torej še enkrat najlepša hvala, gospa predsednica, najlepša hvala, gospod komisar. Delevali bomo z delom, eh, zahvaljujem se tega dela in prav gotovo bom tudi sama tesno spremljala, podrobno spremljala to, kar se bo dogajalo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Štajler. Dali ste nekaj predlogov, te predloge smo zabeležili v predsedstvo in konferenca predsednik.